Tomašič gre za mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova. Besedo ima poročevalko za 4 minute, izvolite. Hvala lepa, poštovana. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar Vela, spoštovane kolegice in kolegi poslanci. Slogan naše skupnosti je enaki v različnosti. Eh, pravila so do zdaj bila bolj ali manj univerzalne narave in v bistvu te različnosti, ki jo tako povdarjamo, niso res priznavale. In tudi posamezni, posamezne določbe in uredbe skupne ribolovne politike in sredozemske uredbe so dober primer za to, kar trdim. Sredozemlje in Severna morja eh, je zakonodajalec obravnaval na isti način in posledica tega pristopa je zakonodajni okvir, ki duši razvoj ribiških skupnosti na jugu in na severu prvi korak pri pripravi novega okvira je ehm, sprejetje definicije priobalnega, malega priobalnega in tradicionalnega ribolova na ravni Evropske unije, pri čemer je treba upoštevati posebnosti različnih ribolovnih območij. Pozivamo komisijo, da pri tem upošteva različne kriterije, kot je velikost plovil, uporaba ribolovnih urodij, selektivnost ribolovnih tehnik, trajanje izhoda na morje. Eh, pa tudi razne socialno-ekonomske pokazatelje, kot so vpliv tradicionalnega ribolova na dobrobit lokalnih skupnosti. Menimo, da je treba preveriti možnosti malega priobalnega ribolova v otoških skupnostih, ki so že tradicionalno odvisne od rubarstva za lastno eksistenco in sodelujejo v ribolovnih aktivnostih eh, in se udeležujejo ribolova te, uh, čez celo leto. Eh, takšna odločitev bi bila v skladu z novo pobudo za otoke, s katero želimo eh, priti do obsežnih rešitev za probleme ekonomskega in demografskega odmiranja otokov ter otoških skupnosti. Ob upoštevanju administrativnega bremena ki ga je treba zmanjšati. Pričakujemo, da bo komisija v sodelovanju z državami eh, članicami poskrbela za mali priobalni ribolov in našla primerna sredstva v Evropskem skladu za pomorstvo in ribuštvo. Tradicionalni ribolov je pomemben segment kulturno-zgodovinske dediščine priobalnih skupnosti in ga je treba kot takega upoštevati, zato je treba spodbujati ribiško dediščino in diverzifikacijo ribištva tudi na področju kulture in umetnosti. Ampak, eh, če želimo zagotoviti vzdržnost otoških skupnosti tudi v prihodnosti, ni dovolj ustrajati samo na tradicionalnih kriterijih, ampak je treba eh, vlagati ter spodbujati tudi diversifikacijo eh, sektorja ribištva in razvoj komplementarnih dejavnosti ter naložbe v plovila, varnostno opremo, usposabljanje in inovacije. Te cilje bo moč možno doseči samo, če bomo sodelovali z vsemi lokalnimi deležniki, zadrugami, eh, raziskovalnimi inštituti, univerzami, tehnološkimi centri ter lokalnimi in regionalnimi ustanovami. In zato pozivamo komisijo, da jim eh, ponudi podporo za to, da bi eh, zadostili pogojem, ki so navedeni v Evropskem skladu za ribištvo. Na koncu dovolite, da se zahvalim vsem tistim, ki so doprinesli k pripravi tega poročila, svojim kolegom poročevalcem v Senci ter vsem članom odbora za ribištvo, ki so svojimi predlogi in skozi razpravo ustvarili zelo konstruktivno in pozitivno eh, vzdušje eh, okrog tega poročila. Kot poročevalka pa se še posebej zahvaljujem strokovnjakom in ribičem iz Hrvaške, ki so se svojim znanjem in izkušnjami eh, prispevali in želijo vplivati na procese vidite v politiki takšne, eh, takšno odprto in iskreno sodelovanje med politiko in zainteresirano javnostjo, nam vrača zaupanje v demokratične procese in upanje, da lahko skupaj z državljani popravimo vse to, kar danes v Evropski uniji ne deluje. Hvala lepa. Postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod eh, Milan Mon, izvolite. Eh, Pozdravljam poročilo Tomašič. Priobalni ribolov je zelo pomemben. V Španiji ta predstavlja 66 odstotkov eh, ribiške flote, v Galiciji celo 85 eh, odstotkov plovil, kar pomeni več kot 3800 plovil v Galiciji, odkudar prihajam. In uh, zato vem, kako zelo pomembno je obrtno ribolož, uh, eh, ribištvo, uh, pri katerem sodelujejo družinska podjetja, ki uh, uporabljajo tradicionalna urodja in trošijo manj goriva. In to moramo spodbujati. Uh, Evropski sklad za ribištvo zahteva izgradnjo načrta za razvoj in e, trajnost ribolovnih flot. V Galiciji e, nameravamo tak načrt pripraviti. Tudi načrt za eh, zagotovitev udeležbe več generacij pri uresničevanju tega načrta ter druge ukrepe za to, da bomo izboljšali vrednost in kakovost izvoznih eh, produktov z tega področja. Hvala. Gospod Santoš. Gospod komisar, zdi se mi zelo pomembno priznati, da to poročilo zelo um, podpira in uh, skuša zaščititi ribiče iz najbolj oddaljenih območij ter uh, skuša zagotoviti zaščito za manjštevilno floto. Um, kar je zelo pomembno. Ta pristop je treba dejansko uzakoniti in primerno urediti, zato ker ima močan vpliv na eh, okoljsko in ekonomsko razsežnost te dejavnosti. Zato je treba zagotoviti dodatno usposabljanje strokovnjakov z eh, področja ribištva ter zagotoviti nove možnosti. In eh, ravno tako je treba razširiti možnosti za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo, zato da bomo lahko zagotovili vzdržnost eh, priobalnega ribolova. Hvala. Vidim, da nismo pod časovnim pritiskom, zato bom dala besedo vsem, ki ste prosili za besedo. Gospod Marija, si naslednji. Hvala lepa, hvala gospod predsedajoča. Priobarni ribolov je trajnostna oblika ribolova in lahko spodbuja podjetništvo na področju ribolova. Ampak v nekaterih državah članicah vlada recesija in to vodi do demokratičnih težav. V državi kot je Grčija, ki trpi zaradi vrčevalnih ukrepov, ribiči trpijo zaradi posledic politike trojke. Recesija je mnogo globja, zato potrebujemo ukrepe, ki bodo spodbujali primarni sektor, da se bomo posvetili modremu gospodarstvu in da bomo revidirali politike namenjene priobalnim območjem in otokom. Kar zadeva Grčijo, ne smemo dopustiti, da bi ji kradli. Še naprej. Hvala. Naslednja je gospod Bilbao, Barandika, izvolite za minuto. Gracias, presidenta. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, skupna ribolovna politika potrebuje novo definicijo za priobalni in tradicionalni ribolov ter bolj fleksibilne načine za, to, za ta sektor, zato da bomo omogočili preživetje Eh, kulture in načina življenja v regijah, ki se s tem ukvarjajo. Zato eh, predlagamo zavezujoče kriterije, ki bodo zagotovili diversifikacijo znotraj tega sektorja ter um, vzdržnost in ohranjanje te dejavnosti. Eh, pot potrebujemo tudi bolj natančno zakonodajo za športni ribolov. In od vsega tega bo odvisno, ali nam bo uspelo v Evropi ohraniti tiste načine življenja, ki so del naše kulturne dediščine in ki bodo omogočili tudi uh, uresničevanje kakovostne znamke uh, v Evropi, kakovostni turizem. Hvala. Gospod Ferreira za minuto hvala lepa gospa predsedujoča reforma skupne ribolovne politike ni prispevala k temu, da bi rešili probleme, ki pestijo priobalni ribolov, tradicionalni in obrtni ribolov. Ravno nasprotno, problemi so še večji in zato ustrajamo, da se upoštevajo predloge, ki so bili že zdavnaj podani, zato da bi se to zagotovilo. Potrebujemo posebne programe skupnosti za podporo ribolovu ter primirne sisteme za ribolovni sektor, ki bodo prilagojeni njegovim specifičnim lastnostim, eh, ki bodo zagotovili izboljšanje flote, izboljšanje ribolovnega urodja ter omogočili tudi valorizacijo ribiških proizvodov in e, njihovih cen, e, sploh pa zagotovili e, zaščito za lokalne flote in lokalno ribištvo. E, Eh, niso dovolj velike besede za zaščito malega ribolova. Potrebujemo konkretne ukrepe in konkretna dejanja. Hvala. Gospod Davoš Klejc, za minuto. Eh, zahvaljujem, gospod predsednik. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, čestitam kolegici Tomašičevi za odlično pripravljeno poročilo, ji, katerega namen je vplivati in zagotoviti večjo kakovost življenja malih eh, ribičev. Cilj tega poročila je, da se izboljša kakovost življenja in da se omogočijo inovacije ter ulaganja v eh, priobalnem ribolovu. Eh, česar sama uredba iz eh, leta 2006 ni zagotovila. Zato je treba res zaščititi eh, ribolov z uporabo tradicionalnih tehnik. Zaradi opuščanja lehtek in zaradi uh, odseljevanja prebivalcev z otokov, uh, ki si tu ne morejo zagotoviti osnovnih življenjskih potreb, je to nujno potrebno. In zato se strinjam, da je ohranjanje in zaščita priobalnega ribolova povezano tudi z zaščito. Um, bioloških eh, ekosistemov v priobaljnih regijah, pa tudi njihovega prebivalstva. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, vsi se strinjamo s tem, da je nujno eh, prizadevati si za zaščito obrtnega in tradicionalnega ribolova. To je dejavnost, ki lahko preživi, če bomo sprejeli primerne ukrepe, specifične predpise za specifično obliko ribolova. To je to, kar potrebujemo. In to je eh, predvsem pomembno za določene regije, kot eh, je že izpostavil kolega Serav, kot so najbolj oddaljene regije, v katerih je treba zagotoviti preživetje eh, ribičev, ki uporabljajo tradicionalne ribolovne tehnike, ki so tudi zelo spoštljive do okolja ribištvo v priobalnem območju je bistvenega pomena prav zaradi svojih značilnosti in uh, spoštljivega narava, z, uh, spoštljivega odnosa do okolja. In zato moramo okrepiti uh, razvoj in uh, obnovo ribolovnih flot v um, priobalnem pasu. Hvala. Hvala, gospod Kaputo. Grazie, Hvala, gospa predsedujoča. Komisija se mora potruditi za to, da bo podpirala inovativne projekte ter eh, zakonodajne določbe, ki bodo omogočile razvoj in ohranjanje priobalnega ribolova. Eh, na tem eh, področju je možno eh, ustvarjati nova delovna mesta, eh, zagnati gospodarsko eh, delovanje eh, na različnih področjih. Eh, zato je treba spodbujati trgovanje ter eh, proizvajanje lokalnih izdelkov eh, ter tudi blagovne znamke, ki jih bodo označevale. Zato morajo države članice povečati kvote za, ob, za tradicionalne in obrtne ribiče ter jim dati prednost tudi pri zauzemanju za sredstva iz evropskih skladov za podporo ribištvu. Hvala. Hvala, gospod Jakovčič. Izvolite. Frau Präsidentin. Hvala, gospod predsedujoča. Skupna ribolovna politika se zdi, da je izrad neke, nekega birokrata iz neke pisarne v 12. nadstropju ne vem katere ulice že v Bruslju. Tako približno izgleda neobčutljivost um, v zvezi s tem, kar je zapisano tu v poročilu in kar je odličen rezultat Eh, dela, sodelovanja in pogovora eh, med strokovnjaki in politiki in zato sami izražam močno podporo temu, da se tradicionalno malo ribištvo eh, postavi na tisto mesto, ki mu gre znotraj evropskih politik. Seveda je to izjemnega pomena za preživetje številnih otoških skupnosti. Seveda je to pomembno tudi za spodbujanje turizma in tudi za eno gastronomijo otokov ter drugih na splošno eh, obmorskih regij. In zato močno podpiram to poročilo, ki ga bom tudi sam eh, promoviral na Hrvaškem ter v drugih eh, obaljnih in otoških regijah v Evropi. Hvala. Hvala. Gospod Petir. Hvala podpiram to poročilo in čestitam kolegici Tomašič za predlog v zvezi z mm, izvajanjem sredozemske uredbe ter eh, podpori tradicionalnim ribolovnim urodjem in tehnikam tako z kulturno tradicionalnega kot zgodovinskega in gospodarskega vidika je to za prebivalce Hrvaške zelo pomembno. Mali ribolov namreč e, mora biti vključen v e, dediščino Hrvaške in e, neupoštevanje tega dejstva je poslabšalo življenje hrvaških prebivalcev. N, v otoških skupnostih, um, kjer je prebivalcev vse manj. Mali priobalni ribolov z uporabo tradicionalnih orodij in tehnik ima več kot stoletno tradicijo na Hrvaškem in zato je treba spodbujati regionalni pristop k morskemu gospodarstvu eh, zaradi vseh socialnih, ekonomskih in drugih specifičnih lastnosti in le na ta način bomo lahko zaustavili negativne trende, ki jih je sprožila skupna ribolovna politika. Hvala, gospa Aguilera. Izvolite za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi želela čestitati gospe Tomašič za um, izjemno opravljeno delo. Bila je zelo pripravljena prisluhniti vsem predlogom in mislim, da je zato. Um, to poročilo um, več kot ustrezen rezultat. Naj povdarim še naslednje. V bistvu so vsi kolegi povedali, da potrebujemo novo definicijo za obrtni priobalni ribolov. To je zelo pomembno. Ne moremo uh, obrtnega in priobalnega ribolova uh, določati z dolžino ladi oziroma drugimi številkami. Uh, Potrebujemo bolj eksplicitne ukrepe, ki pa jih do sedaj še nismo bili deležni na nacionalni ravni, eh, zato potrebujemo bolj pozitiven pristop. Eh, poleg tega potrebujemo tudi eh, drugačen pristop, ki bo ta sektor povezal tudi s sektorjem turizma. Ehm, zato se gospe Tomašič za konec še enkrat zahvaljujem za to poročilo, ki ga podpiram. Hvala zadnje, gospod Kun. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar Vela. Mislim, da je zelo pomembno, da zastavimo uredbo, ki bo upoštevala mali priobalni ribolov v regijah odvisnih od ribolova. Prav tako moramo zagotoviti dovolj finančnih sredstev za to. To je zelo pomemben signal. 70 odstotkov ribištva v Evropi pripada temu malemu priobalnemu ribolovu. Zato je tudi regionalizacija zelo pomembna. Zelo pomembno je, da gospod komisar Vela državam članicam daje malce manevrskega prostora. Ne zahteva ene rešitve za vse. Ne. Razvili se bodo različni načrti upravljanja, ki bodo prilagojeni posameznim področjem. Na srečo imamo v moji regiji, v Severnem morju, zdaj strategijo že skoraj razvito. To pomeni, da bomo upoštevali socialna vprašanja. To so vse pomembni signali malim ribičem, ki nam pomagajo, da bomo avtentični skupaj z turizmom, seveda. Skupaj z Junkerjevim načrtom bo potem to šlo v pravo smer. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije komisar Vela. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Pozdravljam poročilo na lasno pobudo o malem priobalnem ribolovu v regijah odvisnih od ribolova. Hvala poročevalki Tomašič za to poročilo. MFF je namenjen temu, da bi podpirali ribiško politiko za obdobje 2014 do 2020. In to je rezultat intenzivnih pogajanj med Evropskim parlamentom in svetom. Zahvaljujoč temu skladu lahko države članice izvedejo večino tega, kar se od njih zahteva. In to je bo vredno tudi uspelo. Sklad zagotavlja več pomoči do 80 odstotkov za vse operacije v zvezi z malim priobalnim ribolovom. Naprimer, pomoč pri zagonu malih podjetij, partnerstvo med usposabljanjem in znanstvenim svetom, trženje, predelava in tudi inovacije. Ampak države članice morajo v okviru operativnih programov sprejeti ustrezne odločitve. Odločiti se morajo, kako bodo te strateške preference pretopile v konkretno podporo za svoje flote. Številke za majhne priobalne flote so zelo povedne predstavljajo le 8 odstotkov eh, bruto tonaže, vendar predstavljajo skoraj 75 odstotkov aktivnega ribolova. Predstavljajo 12 odstotkov rib pripeljanih na kopno, pa vendar predstavljajo kar 48 odstotkov vseh delovnih mest. To pomeni, da je velik delež delovnih mest, sicer tudi um, delovnih mest za začasni delovni čas. To pomeni, da ribolov ni edini ali največji vir prihodka za te priobalne ribiče in njihove družine. Ampak dejstvo je, da so ta plovila ključnega pomena za preživetje priobalnih skupnosti. Strinjam se s tem mnenjem. Vendar dejstvo je, da so industrijske flote prav tako pogosto s sedežem na priobalnih območjih in tudi one predstavljajo veliko delovnih mest. To pomeni, da so tudi te industrijske flote vsaj toliko pomembne za preživetje ribolova in skupnosti kot mali priobalni ribiči. 36 staležev v Atlantiku je ogroženih in vseeno tu kaže, da lahko industrijski ribolov vseeno ribo, ribolov izvaja na trajnosten način. Mislim, da ne bi smeli uvajati asimetrične ribiške politike, čeprav seveda priznavamo, da je zelo velik pomen tudi malega priobalnega ribolova. Kar zadeva nadzor, male priobalni ribolov ima že sedaj preferencialne pogoje v okviru e MFF, naprimer za nameščanje nadzorne opreme na krovu. Kar zadeva predlog, da bi sprostili nadzorne zahteve pri skladu. Tukaj moramo biti zelo previdni, zato da se izognemo temu, da bi s tem zmanjšali količino rib v vodi. Večina malega ribolova se dogaja v okviru pasa 12 nautičnih mil. Mislim, da se lahko pojavi tveganje, da če bi še bolj sprostili pravila na tem področju, bi lahko poslabšali situacijo, zato ker bi bil ta pas 12 mil še bolj natrpan, še posebej na področjih, kjer je že zdaj veliko pritiska v zvezi z reguliranim in nereguliranim staležem. Prepričan sem, da bi takšno sproščanje bilo neproduktivno, tako z vidika okolja, kot tudi z vidika gospodarstva. Kar zadeva definicijo flote malega priobalnega ribolova v skladu z členom 3.14, so to plovila, ki so dolga manj od 12 metrov in ne uporabljajo vlečnih mrež. To je bilo večkrat povdarjeno in o tem se je večkrat govorilo v trialogu. Predlagane so bile alternative, naprimer merila v okviru prve točke poročila. O tem smo govorili in to smo analizirali, na koncu pa nismo dosegli dogovora o novi definiciji in obstoječa definicija je bila tako predlagana. Regionalni pristop bi lahko bil dober, ampak s tem bi lahko oblikovali neenake možnosti za vse. Torej vse flote, vključno z floto malega priobalnega ribolova, so ključnega pomena za preživetje priobalnih območij. Uspešna skupna ribiška politika je najboljši možni način, da poskrbimo za okoljsko, gospodarsko in socialno trajnost pri obaljnih območjih. Veliko javne podpore je na voljo za to. In vedite tudi, da je sproščanje nadzornih zmogljivosti in dopuščanje prekomernih zmogljivosti v območju 12 nautičnih mil nekaj, kar bi ogrožalo preživetje te skupnosti. Nobenega dvoma nimam da se bo sta so zakonodajalca vrnila k temu, ko bo sta revidirala uredbo o nadzoru. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa. Gospod komisar, s tem je razprave konec. Glasovali bomo jutri. Zdaj pa.